Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much to the... Lepo pozdravljeni vsi. Hvala kolegom za udeležbo na tem delu današnjega sestanka. Mislim, da lahko kar začnemo. Pač pričakujemo še nekaj več kolegov, malce kasneje v današnjih razpravah. Najprej bomo slišali predstavitev dveh zakonodajnih mnen o, v drugih odborih. Obe, oba pa sta povezana z, legis, z zakonodajo o večletnem finančnem okviru. Najprej mnenje odbora FREMP, nanaša pa se na vse evropska prometna omrežja TNT. Omrežje TNT je zelo pomembno za trajnostni razvoj evropskih regij. A mi smo že imeli priložnost v preteklosti, da se pogovorimo o povezavo med kohezijsko in eh, prometno politiko, takrat, ko smo obravnavali inštrument za povezovanje Evrope in eh, uredbo o skupnih določbah. Eh, danes pa bi kar tako dala besedo gospodu Papadakisu, ki bo predstavil svoje mnenje. Gerija Brede ο προτινόμενος κανονισμός... Ja, najlepša hvala. Gospa predsedujoča, s tem osnutkom uredbe naj bi dosegli ta ključni namen, in sicer da promet postane bolj varen, dostopen in čistejši. Hkrati pa naj bi s tem aktom zavarovali tudi konkurenčnost e, evropske industrije in e, delovna mesta. Splošni namen predloga komisije je, da ukrepamo zaradi zamud in pa negotovosti pri izvajanju uh, vse evropskega prometnega omrežja. V skladu s tem predlogom naj bi ukrepili koordinacijo na tem področju in uh, izboljšali uh, situacijo glede čezmejnih del in pospešili pode, podeljevanje uh, eh, dovoljen in pa nasplošno racionalizirali postopke in ukrepe. Na naš odbor je vsekakor mnenja, da je TNT eh, ključen projekt za trajnostni in pa dober razvoj evropskih regij, eh, pa tudi drugače prispeva veliko k življenskemu standardu evropskih državljanov. Odbor regij je predlagal kar nekaj predlogov sprememb, želimo pa se osredotočiti zlasti na sledeča področja. Prvo kot prvo, okolje. Zaščititi je treba okolje, manj emisij moramo doseči, zlasti manj eh, toplogrednih izpustov. Hkrati pa je eh, treba tudi oceniti, kakšni so socialni učinki eh, tega dela, naprimer na zaposlovanje, na nesreče pri delu, kakšne so lokalne prednosti in koristi eh, realizacije tega omrežja. Potem kot drugo, je treba tudi jasno omeniti tule, da moramo pri razvoju TNT-ja upoštevati tudi potrebe tistih najbolj oddaljenih regij, lokalnega okolja, z razvojem omrežja pa, pa moramo tudi okrepiti konkurenčnost eh, regije. Kot tretje, razvoj tega omrežja mora koristiti tudi eh, lokalnemu gospodarstvu, zato pa potrebujemo tudi več eh, dialoga s predstavniki lokalnih in regionalnih organov in eh, na ta način bodo bolje razumeli, kakšne prednosti in koristi lahko pričakujejo z naslova razvoja tega omrežja. Prav tako pa moramo sprejeti nek sistem sankcij, če se specifikacij ne eh, upošteva. Veselim se torej komentarjev eh, kolegov. Peti predlog spremembe je bil omaknen, to mi je všeč, predlagal pa bom novo, novo spremembo kjer bomo imeli jasen sklic na kohezijski sklad in na 10 milijard, ki jih bomo uporabili v pogojih 2018 preko inštrumenta za povezovanje Evrope. Zdaj pa dobi besedo poročevalec Senca. Hvala. Želel bi se poročevalcu zahvaliti za vse predloge spremembe. Mislim, da vam je uspelo obogatiti to besedilo. Mislim pa, da bi lahko predlagali še kakšno spremembo, zato da bi jasno povedali, da moramo s tem omrežjem uh, konsolidirati razvoj ne samo uh, gorskih in najbolj daljnih regij, ampak da uh, bomo na ta način bolje povezali tudi uh, podeželje. Tudi več modalnost, uh, mislim, da bi lahko v večji meri povdarili. Uh, Želimo pa s temi spremembami uh, pospešiti to realizacijo eh, vse evropskega prometnega omrežja. Najlepša hvala, še kak kolega, gospod Zele. Ja, vielen dank. Eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi poročevalcu za pripravo tega, po mojem mnenju, zelo pomembnega poročila. Kje pa naj Evropa raste skupaj, če ne prometnih omrežjih. Še prav posebno, če pomislimo na železniški promet, še prav posebno na hitre vlake. Veliko govorimo tudi o omejevanju, omejevanju prostite, izpustov CO2 in toproglednih škodljivih plinov in ravno železniško omrežje bi morali še bolj razviti, da bi podal svoj prispevek. Če pa se pogledamo cestni promet, vidimo, da um, promet to nekako narašča, tudi zračni promet narašča samo na podlagi na področju železniškega prometa, stagniramo ali celo nazadujemo. Od, ena od posledic je tudi, da nam ni uspelo, kljub dolgoletnemu načrtovanju, ustvariti čezmejno železniško omrežje. Od 2000 smo 23,7 milijard evrov namenili za sofinanciranje infrastrukture, tudi za visoko hitrostno železniško omrežje. Kar nekaj je bilo postorjenega, vendar pa in na to upozarja pred nekaj dnevi objavljeno poročilo računskega sodišča, države članice so nadgradile visokohitrostno železniško mrežo znotraj svojih držav, čezmejno pa ne, se ni storilo skoraj nič. Petnajst do dvajset kilometrov pred mejo sosednjo državo so prenehali z deli, da povezav torej ne bi bilo. Mislim, da je to stanje, ki ga ne moremo več sprejemati. Tudi poskusi prek železniškega svežnja doseči usklajevanje standardov in predpisov, da bi imeli koherentno železniško mreže, tudi ti poskusi za torej še vedno predmet razprav, čeprav se že leta razpravlja o tem. Vsaka država poskuša torej razvijati želeniško pamet na svojem ozemlju, z več ali manj uspeha, kar se tiče evropske dodane vrednosti, kljub instrumenta za povezovanje Evrope in sredstev na evropski ravni, ki so dana za to, pa se ni zgodilo skoraj nič, smo zelo na začetku. Sedaj pa tudi potem vele sile, kot je Kitajska, poskušajo prek politike One Road, One Belt prodreti, zasedajo pristanišča in poskušajo s svojimi naložbami v železniškem prometu tudi napredovati na notranjem železniškem trgu, mi pa še vedno zaostajamo. Resnično bi rad prosil komisijo in jo tudi pozval, da da se vsega skupaj loti bolj odločno in tam, kjer se države ne držijo načrtov, kjer ne delajo na tem, da bi naprimer spostavili visoko hitrostno železniško mreže, ker ne pokaže niti volje, da bi odstranili oskakrla, da bi potem sobence tam črtali. Samo če bomo resnično imeli dokazila za iskreno sodelovanje in da bodo delali v smeri odstranjevanja ovir za čezmeni promet, potem bodo pa še naprej tekla sredstva. Mislim, da imamo sedaj tudi možnost, ko govorimo o novi urepi, da to popolnoma jasno še enkrat tudi povemo. Poročilo grškega kolege lahko povemo, znatno prispeva k temu. Ja, najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo še gospodu Vercinju, ki predstavlja DG Move iz Evropske komisije. Je sploh z nami? Ne? Ma preveč dela s tednom regij? Vsi so tam, ne pa na odboru regij? Že ve, zakaj, ne? Morda pa je kak razlog za to. Prav. Glede na to, da nihče ne želi več besede v okviru te razprave, predlagam, da do torka 16. oktobra pošljete vse predloge sprememb do 12. ure. To je torej naš rok za amandmaje. Tako bomo na regijo 15. novembra glasovali o tem osnutku mnenja na odboru Tran pa 3. decembra. Tako da bomo posebno upoštevali časovnico. Samo, samo minutko. Torej, glede našega naslednjega mnenja, tega bo predstavil naš poročevalec gospod Van Miltenburg, ki je na poti. Prihaja naša dvorana iz druge dvorane. Gospod Kavlik je tu, poročevalec esenci torej z nami. Tako da mislim, da lahko začnemo z razpravo. Zanima me, če je kdo tu iz Generalne direkcije za proračun, vladavina prava. A, prav, tudi vi rabite več časa. Ja, mislim, da bomo počakali par minut, kmodi se nam ne. Bomo počakali na gospoda Van Miltenburga.

Odlično je, da je z nami zdaj gospod Van Mil Miltenburg. Vsi nekako pokivamo več sestankov in skačemo iz enega sestanka na drugega. Hvala, ker uh, si prišel. Čakali smo te, zato da predstaviš uh, osnutek mnenja o, uh, eh, državi, o pravni državi z nami tudi poročevalec v senci in pa predstavniki Evropske komisije, tako da lahko začnemo. Izvolite. Ja, najlepša hvala, najlepša hvala tudi za vaše potrpljenje. Te dni imamo ogromno dela, na tran se mora iti v zvezi z drugo uh, temo. Pri tej temi pa bi se najprej želel zahvaliti komisiji za predlog. Mislim, da je predlog zelo dober. Gre za to, da bi zavarovali evropski proračun, odkrito povedano, tu ne gre za sankcioniranje držav članic, ki ne spoštuje vladavine prava. Tisti primarni cilj tule je, da poskrbimo za to, da zavarujemo finančne interese Evropske unije. In tega se moramo zavedati, ker to obravnavamo ne samo na tem odboru, ampak tudi drugo, tudi komisija eh, in pa svet trenutno obravnava eh, večletni finančni okvir 2021-2027. In ta proračun moramo zaščititi. Tudi investicije v okviru tega proračuna je treba zavarovati. To je tudi glavni cilj tega predloga. No, nažalost se sredstvi ne, ne ravna vedno skrbno. Včasih se, na primer, odobri projekt po lažnem razpisu in potem ta sredstva romajo na neko podjetje, ki je pač, uh, kjer imajo veliko prijateljev, nekateri akterji. In potem morate pač imeti tudi dostop do neodvisnega sodnika, če pa želite spodbijati ta razpis. In na to cilje tudi ta predlog. Milijard ne moremo investirati, če nis, nimamo zaupanja v organe za boj proti korupciji v državah članicah. Če torej opazimo, da obstajajo neki strukturni a, eh, problemi z vladino prava in s neodvisnostjo sodstva, če vidimo, da res strukturno se spodkopava a, eh, organe za boj proti korupciji, v teh primerjih obstaja v tem predlogu rešitev v skrajni Siriji in posreduje lahko komisija. Torej, ta predlog ne govori o sankcijah. Ne gre za to, da ne vem, nek študent, ki se je prijavil na razvoz, ne bo dobil štipendije. Tudi na mala podjetja se ne bodo spravljali s tem a, eh, predlogom. Gre za splošne pomankljivosti odnosno do pravne države, ki znajo vplivati na finančne interese Evropske unije. Glede na to, da tu govorimo o finančnih interesih in tu uh, iz raz, tega razloga sem tudi predlagal predloge spremembe. Zato mislim, da moramo poskrbeti za primerno izvajanje uh, proračuna. Zato je prav, da tu svet nima vloge. Komisija je namreč tista, ki ki uh, skrbi za zaščito proračuna, za pravilno izvajanje proračuna. Zato želim črtati ulogo sveta. Če bomo sprejeli to, da bo svet zdaj skrbel za izvajanje proračuna, ne bomo spoštovali določb pogodb. V tem primeru pravzaprav samo mešamo elemente iz uh, postopka po sedmem členu s tem predlogom in to ni pot, po kateri bi morali iti tudi svetu bi morali jasno povedati, da ne želimo mešati to vrstnih postopkov. To je predlog, ki je pravzaprav neka rešitev v skrajni meri, zato da bi zavarovali finančne interese Evropske unije. Pa še zadnji komentar, ko smo obravnavali uh, poročilo kolega Kersten Verstal, smo povedali, da lahko zagotovimo teritorijalno in regionalno kohezijo in konvergenčnost, samo če imamo dobro upravljanje. In ta predlog govori ravno o tem, o dobrem upravljanju. Če imate kakšne predloge sprememb, bodo ti dobrodošli. Zavedati pa se vsi moramo, da tu ne gre za sankcije, ne gre za kaznovanje držav članic, gre za uredbo, ki bo veljala za vse države članice in če spoštujete vsa pravila, tudi vladavino prava, ne bo prišlo do nekakšnega reza pri izplačilu evropskih sredstev. Prav, najlepša hvala, gospod Kajbelik, poročevalec Senci. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Van Miltenburgu za osnutek mnenja v zvezi s to zelo pomembno temo. Ja, sicer treba je zagotoviti, da se evropski proračun uporablja skladno z načeli pravne države. Uh, To je pomembno vprašanje. In samo, če imate neodvisno pravosodje, ki zagotavlja vladavino prava, le to je garant za to, da je evropski denar v zadostni meri zavarovan. Strinja se s poročevalcem. Komisija je tista, ki bi morala skrbeti za. Uh, presojanje, ali je vladavina prava spoštovana, to je skladno tudi s pogodbami. Strinjam se s poročevalcem, da, je, da mora biti komisija v prvi vrsti odgovorna za to, ampak tudi Evropski parlament mora imeti jasno opredeljeno pristojnost, če se ta mehanizem uporabi. Evropski parlament mora biti vsaj posvetovan, se morate posvetovati z Evropskim parlamentom pri tem izjemno pomembnem vprašanju vladavine prava. Pripričan sem, da bomo v končni fazi našli pravično, demokratično in praktično rešitev. Zagotoviti je treba tudi, da upravičenci ne bodo prizadeti zaradi tega mehanizma individualnih raziskovalcev in pa študentov Erasmus ne smemo eh, kaznovati zaradi pomankljivosti njihove države. Po drugi strani pa ne bi smeli imeti preveč izjem, zato ker bi v tem primeru a, eh, ta inštrument postal neučinkovit. Zato se strinjamo s komisijo, da ne bi razširili izjem to, da zagotovimo vladavino prava, je ključno za zaupanje evropskih državljanov pri porabi evropskih sredstev. Zato moramo imeti neodvisno sodstvo. Edino v neodvisno sodstvo lahko zavaruje pravično porabo in pa pravilno uporabo evropskih sredstev. To je za vse, zlasti pa za nas v regiju ključno pomembno. Ta predlog pozdravljam, zato ker bomo z njim zagotovili, da ne bomo uh, tolerirali nikakršnih pomankljivosti, stošnih pomankljivosti pri uh, načeljih pravne države. Najlepša hvala, kolegi. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča, oziroma zahvaljujem se vsem eh, kolegom, ki ste se oglasili pred menoj. kot članici tega odbora se mi zdi zelo pomembno, da se obravnava to vprašanje. Ti skladi so zelo pomembni za razvoj eh, držav članic, zlasti to velja za vzhodne države članice, ker eh, lahko storimo veliko s temi sredstvi. Eh, no, tole mislim, da hitro znajo nastati polemike. Pravidno moramo razpravljati o tem, tu nekako pravosodno vejo mešamo z nekimi koncepti iz drugega področja. Tu govorimo o skladih, ki gredo neposredno evropskim državljanom. Govorimo o upravičencih, ki imajo vsi enake pravice, da črpajo sredstva iz evropskega proračuna. Eh, tole berem predlog komisije in že naslov je pristranski. Zaščita evropskega proračuna. Malce pritiravajo. tu je treba to problematiko jasno definirati. Pa tudi jasne definicije potrebujemo. Sploh imamo definicijo uh, načel pravne države. Mislim, da moramo biti zelo strogi tudi pri merilih, ki bodo neposredno vplivala na to definicijo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 Evropska komisija je pripravila osnutek uredbe v zvezi s področjem, kjer trenutno divja zelo razburkana razprava, tako na inštitucijah kot eh, v zunanjem svetu. Ne smemo se pretvarjati, da tega ni, da tega nismo opazili. Vem, da poročevalec ni zauzel nekega stališča v zvezi s tem, ne želim eh, zdaj politično polemizirati, samo jasno sem želel povedati, da je to trenutno zelo vroča politična tema. Ne strinjam se s to izjavo, da je ta osnuta komisija dober. Mislim, da redko kdaj dobimo tako slab predlog eh, zakonodajnega akta, kot je ta. Sam eh, sem pravno podkovan, sem pravnik in pravno gledano moram reči, da je posebno eh, nedopustno to, da inštitucija, ki brani vladavino prava, ravna neskladno s ključnimi načeli vladavine prava. To je nedopustno v demokraciji v 21. stoletju, zlasti ko govorimo o evropskih vrednotah. Načele pravne države nismo nikjer eh, jasno definirali, če pa že uporabljamo kakšno definicijo, pa ta zelo fleksibilna in se jo lahko uporabi za utemeljevanje katerega koli stališča skoraj da in na ta način se ustvari nemogoče stališče oziroma situacijo za katero koli inštitucijo. Pravzaprav. Če ste ta osnutek prebrali, ste verjetno ugotovili, da nima opredelitev. Vsaj ne opredelitev, ki bi bila vredna tega imena. Narečeno je bilo, da ta predlog ne govori o sankcijah. Ampak jaz imam nekaj izkušenj na področju regionalne politike, če devet let sem tu in imam vprašanje za Evropsko komisijo. Kakšne dodatne pristojnosti bodo dobile evropske inštitucije s to uredbo? ne smemo se zdaj pretvarjati, da nimamo možnosti uporabe finančnih sankcij v primeru nepravilnega izvajanja zakonodaja. Vseh 28 držav pred pod, eh, prijema neko podporo. Vzhodne države sicer malce več v primerjavi z zahodnimi, imamo pač neto prejemnice in neto plačnice v evropski proračun, ampak to mislim, da vsi poznamo. Ampak v praksi že imamo sistem sankcij. Vse države pravzaprav že prejemajo regionalna sredstva. in organi že obstajajo, ki lahko vodijo preiskave in potem tudi izrečejo sankcije um, za države članice. Komisija vodi postopke proti naprimer Združenemu kraljestvu, nizozemski in tako naprej. Tako da ta sistem deluje. Sprašujem, pa vse, kaj želimo doseči s tem osnutkom zakonodaje, ki je zares tehnično nepopoln. Hkrati pa že vemo, da v primeru pomankljivosti obstajajo sankcije, ki jih lahko izrečemo. Pa še nekaj bi želel povedati komisiji, ne kolegom, tu komisiji. Tu v zakonodaji je določeno, da upravičenci, končni upravičenci, ne smejo biti na škodi, če je kršena zakonodaja. To je tudi sama logika deljenega upravljanja. Na ta način se pač uporabljajo regionalna sredstva. če se ugotovi, da načela pravne države sistemsko gledano niso spoštovana, tudi v tem primeru eh, ne sme biti prikrajšan končni upravičenec. Tako da komisija to vrsti sankcij v tem primeru sploh ne bo um, mogla uporabiti. Ampak v tem primeru uh, logika skupnega deljenega upravljanja izgubi svoj pomen. V tem primeru se bodo pač birokrati v Bruslj odločuje, katere ceste v Romuniji se lahko zgradi, katere projekte v Nemčiji bodo lahko speljali, katerih ne in kako bi lahko uporabljali evropske sredstva nasploh. Na papir lahko napišete karkoli želite, ampak v praksi uh, ta sistem ne bo zdržal. Nemogoče je zaobiti nacionalne, lokalne in regionalne oblasti in sredstva izplačati neposredno upravičencem. Mislim, da ta sistem, ki ga predlaga komisija, ne more zaživeti v praksi. Mislim, da so si kolegi zastavili neko misijo, ne mogoče, ampak včasih politiki pač menijo, da lahko tudi to vrstne nemogoče situacije rešijo. Prepričan sem, da imate dobre namene, ima pa zelo slab, slabo mnenje v zvezi s tem vprašanjem. Hvala. Hvala lepa tem trenutku sem nekoliko presenečena zaradi načina razprave. Da, kot institucija, kot evropske institucije, sedaj stopamo na novo področje. Že v kar nekaj časa sem članica Evropskega parlamenta in od nedavnega vodimo razpravo, ali se države članice držijo vrednote Evropske unije. Tega še nimamo prav dolgo. Dovolj slabo je že, da smo moramo govoriti o tem. In da, v državah članicah smo imeli seveda poprašovanje potem, da če se kdo ne drži pravil, zakaj bi pa vseeno morali namenjati kar precej sredstev tej državi članici. ko vstopimo v EU, seveda se pravila tudi sprejmejo. Nihče ni prisiljen vstopiti v EU in seveda nadalje je to skupna pogodba, ki se podpisuje in potem se zavezuje tudi skupnim vrednotam. Vprašanje pravne države je po mojem mnenju v pogodbah precej jasno opredeljeno. In imamo postopke in vse je opisano, tega ni potrebno razlagati. Vedno smo poskušali enostransko obremenitev regionalne politike povezati z vprašanjem pravne države. Komisijo smo pozvali, da bi obrala splošni pristop po celotnem proračunu, kar se tiče varovanja evropskega proračuna in pravne države. In to je ta povezava. Ali je to edina prava, najbolj modra pot, to se bo pokazalo še v razpravah, ampak mislim, da je pravi razumen korak. Zato mislim, da kar se tiče našega odbora, splača s to temo intenzivno ukvarjati. če se zlorablja sredstva v regionalni politiki, če gre za prevare, to je seveda zapisano druge, o tem ni potrebno govoriti. Potem lahko ostajamo izplačila ali jih tudi zahtevamo nazaj. To je popolnoma običajno in zelo sem vesela, da nam je računsko sodišče potrdilo, da smo znižali napake in primere prevar, kar se tiče regionalne politike, to je za nas zelo pomemben pozitiven signal, ampak zato sploh ne gre v tej razpravi. Gre za vprašanje pravne države. In res, mnenja si še sploh nisem prebrala, to moram priznati, ampak mislim, da moramo delati zelo, zelo čisto. Ne vem. Korupcija je seveda kazenski delikt, to je popolnoma jasno. Ne vem, ali je korupcija nekaj, kar spada pod pravno državo. Če potem tako kot poročevalec pravi, bi rad to zajel, potem moramo zagotoviti, da bomo imeli enotne postopke v vseh državah članicah za nadzor tega in za preverbo. V tem trenutku tega sploh mislim, da še ni. Lahko si predstavljam, da ni niti ene države članice, ki kjer bi imeli nično korupcijo. Vprašanje je samo, ali to obravnavamo v tem poročilu ali ne, ali bi to storili kje druge. Vseeno pa mislim, da moramo kot odbor za regionalne zadeve jasno povedati, da se države članice morajo držati načel pravne države, če želijo računati na solidarnost držav članic. eno brez drugega se mi ne zdi realistično. Zato prosim, da to vključimo tudi v pripravo mnenja. Tukaj je tudi političen pomen tega mnenja pomemben. Lotimo se tega konstruktivno in bomo videli točno, kaj želimo preprečiti. Namreč to, da se države članice ne bi odvrnile od poti vrednot, ne bi odsledile načelom pravne države. Kako lahko kot Evropska unija? se vsaj malo zavarujem pred tem. Sveda bo to vedno odločitev države članice, ampak mislim, da moramo tudi zelo jasno pojasniti stališče Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. To je naša prva razprava o tem. Nismo pristojni odbor, pravimo mnenje. ampak za nas v odboru za regionalne zadeve je to izjemnega pomena. Kaj ti? Vprašanje povezave med podporo Evropske unije in pravno državo vsake od držav članic, ta povezava mora biti zelo jasna. To je tudi del zaščite interesov. Ne samo unije, ampak vsakega od državljanov Evropske unije. Ti zahtevajo odgovorno ravnanje kogarkoli v celotnem sistemu. Tako se lepa gospod Tomašič, ste poročevalka v senci na to temo, prosim. Thank you very much. Um, potencijal proračuna. Hvala lepa. Potencijal evropskega proračuna bi se lahko v celoti izkoristil le Če je gospodarsko regulativno in regulativno ozračje v državah članicah zato spodbudno. V skladu s trenutnim proračunskim okvirom morajo vse države članice in uporabniki že dokazati, da je zakonodajni okvir za finančno poslovodenje dober, zanesljiv, da se trenutni predpisi Evropske unije spoštujejo in da obstaja upravni in, institucion, upravni in institucionalne zmogljivosti, ki so potrebne, da se ustrezno izvaja financiranje Evropske unije. Poleg tega se lahko prek Evropske unije tudi spodbuja sodelovanje med državami članicami na področjih, kjer so ekonomski in drugi učinki precejšnji. Če se spoštuje vladavina prava, oziroma če je to predpogoj, ki mora biti izpolnjen, da so sredstva Evropske unije ustrezno zaščitena, potem to potrebujemo. In to je pojasnjeno tudi v sporočilu komisije iz leta 2014. Strinjam se, da bi pravosodni organi vsekakor morali biti neodvisni in nepristranski, službe za preiskave in kazenski pregon pa bi morale biti zmožne izvajati svoje funkcije. Na voljo bi morali imeti zadostna sredstva in ustrezne postopke, da lahko dobro delujejo in zagotovijo spoštovanje pravne države in ustrezne sodne postopke. To vsekakor potrebujemo, da se zagotovi, da javni organi ne bodo sprejemali neustreznih in nepravičnih odločitev, ki bi lahko škodile finančnim interesom Unije. Vendar pa ne moram podpreti predlogo sprememb kolega Miltenburga, kjer piše, da se da pravna država ne more biti dosežena tako, da se krati pravice državam članicam. To pa je že drugi ekstrem, ki prav gotovo ne bo prinesel pozitivnih sprememb. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Tako, precej različnih mnen. Sedaj pa Evropska komisija, GD proračun gospod Valbrok. Če lahko odgovorite, odgovorite. Če morate kaj razložiti, razložiti, prosim, storite to. To je naša prva razprava. Mislim, da bi bilo dobro dobiti več informacij strani Evropske komisije. Prosim. Thank you, chair. Thank you. Hvala lepa. Hvala lepa za interes poslank in poslancev pri tem pomembnem predlogu komisije. Zakaj je pomemben? To je del našega svežnja za naslednji večletni finančni okvir. To je ključni del zakonodaje v smislu, kot ga je predstavil poročevalec. Gre za nujen predpogoj za učinkovito uporabo evropskih sredstev. Komisija je pripričana, da je je bilo potrebno izpostaviti dejstvo, da obveza spoštovanja pravne države že obstaja. Vendar pa splošne pomankljivosti na tem področju bi pomenile tudi, da se potem te države članice ne morejo več porabiti normalno sredstvo, če bi prišlo do kršitev. Ne gre za sankcije, gre za učinkovito porabo In mislim, da je to poročevalec prav razumel in to lahko po njej meri podprem. Opredelitev. Slišali smo že različna mnenja, nismo si na novo izmišljali česar koli. To je že opredelitev, je že sporočilo komisije. In to temelji na najboljših mednarodnih praksah. Naj to navedem iz poročila. Gre za krepitev pravne države in to temelji tudi na sodbah Evropskega sodišča, potem na sodni praksi Evropskega sodišča človekove pravice, Beneške komisije in tako dalje. Torej, ni to kar tako padlo z neba, to je že jasno opredeljena definicija in to je predlog, ki bo imel torej finančne posledice. Drugi člen, opredeljuje vsebino pravne države. Kaj najdemo tukaj? Da se to vključuje vprašanje zakonitosti, tudi preglednost in odgovornost, demokratične pluralistične procese, pravno gotovost, učinkovito sodno zaščito, kot je to ustrezno že omenilo kar nekaj govornikov in računanje vej oblasti. Torej imamo vsebino. Ta vsebina, kot sem dejal, je dobro sprejeta mednarodno in globalno gledano. Kaj se tiče korupcije, tudi o tem smo nekaj slišali, dejstvo, da korupcija je nekaj, proti čemu se učinkovito borimo, med državami članicami je dejstvo in to je vprašanje. To je v tretjem členu, kjer pravimo, da so ukrepi, ki bi naj bili sprejeti strani držav članic, kar bi naj vplivalo na zaščito dobrih finančnih interesov EU. In tukaj citira Malica, če ne bodo ustrezno preiskovali korupcije ali prevar. Torej je to tukaj, tu je pomembna povezava kar se tiče pooblastil in primerjave, ki ste jo poričeno naredili, ste strokovnjaki pri uporabi regionalnih sredstev, če prihaja do nepravilnosti, nezakonitosti, celo prevare pri uporabi evropskih sredstev, bo na koncu prišlo do finančnih popravkov. To so posamezni primeri. To so primeri, ki so že bili predmet revizije in kjer bo potem prišlo do popravko glede na obseg sredstva, o kateri govorimo. To pa govorimo o načem drugem. Kaj to je torej tisto več, kar daje ta predlog? Komisiji daje moč, da se odzove, če ne prije do individualnih kršitev, ampak na splošno kršitev države članice in to gre prek določenega doseja. Torej, gre za širši domet, ki mora biti sorazmeren in povezan s kršitvijo ali pomankljivostjo na področju načel pravne države. To je torej to vprašanje, kaj je to tistega več za Evropsko komisijo. Pomembno je vedeti tudi, da to temelji na splošnih pooblastilih komisije, da predlaga finančna pravila kot so tiste v finančni uredbi, naprimer, in zato predlagamo to uredbo, ki bo zajemala vsakršna sredstva, posredno, neposredno upravljanje, in zato smo to predlagali kot dopolnilo, kot predpogoj za upravljanje učinkovito financiranje naslednjega večletnega finančnega okvira. Zakaj smo predlagali ta postopek? To temelji na ekonomskem predpogoju dobrega upravljanja in postopkov, ki so povezani s tem, torej da morajo države članice spoštovati ekonomska pravila na področju prekomernega primankljaja. Tukaj že imamo možnost, da posredujemo s kvalificirano večino. Menimo, da smo tako našli pravo ravnovesje, vendar pa komisija seveda želi slišati vsa mnenja te tem dosejo, tako v svetu, pa tudi v parlamentu, pa tako pa smo vsega, si zabeležili, da veliko odborov v tem parlamentu ima različno mnenje glede tega vprašanja. Tako da želimo zajeti celoten spektrum mnen in potem bomo podali končno stališče. Naj pa razložim, da tukaj ne gre samo za pravljanje proračuna za komisijo, to je bolj resno, kaj te gre za splošne pomankljivosti na področju pravne države. In zato da je bil enostavni izvedeni akt komisije pre malo odločen instrument na tem področju. Prav tako bomo tako obvestili parlament, seveda, ko se postopek sproži. In končno, prejemniki, to je pomembna točka, kajti imamo poseben člen, ki govori o tem. Zavedamo se, da bodo nekateri od teh ukrepov posredno prizadeli tudi pravičence, ampak storili smo vse, kar je v naši moči, da bi v to uredbo umestili vse, da se temu izognemo. Če gremo na člen 4.2, potem ne predvijamo samo, da morajo ukrepi biti sorazmerni pomakljivostim, ampak predvijamo tudi, da bomo koliko se le da, da ciljali na ukrepe EU, ki se ukvarjajo s temi pomakljivostmi in ta člen 4.2 pravi, da, bi, da države članice ne morejo uporabiti dejstva, da so v tem postopku kršitev načela pravne države, da potem ne spoštujejo obvez do končnih prejemnikov. To je izjemno pomembno. In tako te redbi tako je, damo vsakemu državljanu v EU pravico, da reče, da mu ne morejo odzeti sredstev, prekiniti pogodbe, do sredstev, do katerih je bil pravičen, ker pač je država članica v postopku kršitev načrpane države. Ne, vlada ne bo dobila sredstva, ampak še vedno bo morala financirati in izvrševati pogodbene obveze, ki jih že ima s končnimi prejemniki. To ni idealno, tega se zavedamo. Vemo, da je to težavno, ampak najprej bomo sprejeli ukrepe, ki ne vplivajo na končnega prejemnika, potem pa, če bo potrebno, bomo porabili druge, zagotovili pa bomo, da se ta člen 4.2 izvajanja, to bomo nadzorovali. Toliko vprašanje z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Gospod van Miltenburg, želite govoriti, podati kakšno pripombo? Thanks. Čisto na kratko, kajti veliko je bilo že izrečenega. Naj spostavim to, da gre za zakonodajno mnenje. Morda bomo imeli določeno zgriže interesov, mnen, ampak Tukaj je potrebno iskati kompromise, kajti sicer našega mnenja ne bodo vključili, potem bosta, bosta samo pristojna odbora resnično pristojna in ne bosta vključevala naših pripomb. In potem čisto na kratko gledajte, kar je dala komisija. Še vedno sem mnenja, da bomo okrepili ta predlog, če bomo izuzeli vse elemente, ki so podobni tistim, ki so v sedmem členu. Tukaj gre za zaščito interesov Evropske unije in tukaj ne gre za nekakšno umirjeno različico člena sedem. Po mojem mnenju, imeli smo na svete pravnih stokonjakov iz Evropskega instituta iz Firenze, zelo zanimiva študija bila in sklep jih je dejala, da če Evropska komisija temelji ta predlog na členih, ki se ukvarjajo s proračunskimi poblastili komisije, potem nas se tega držijo. 352 in 317, ki v bistvu govorita o izvajanju proračuna. In tukaj, kot je zapisano tudi v študiji, ima komisija svojo odgovornost. Tako da ni potrebe, da posreduje svet, kajti to bi verjetno potem zapletlo stvari. Seveda, komisija lahko vedno obvesti druge institucije, to pa morajo potem prevzeti kot svojo lastno odgovornost. To je moja zadnja pripomba. Se pa seveda veselim nadaljnih razprav. Hvala. Hvala lepa, hvala za to. Pristojna odbora sta Budkin Kont in o tem posta glasovala. konec novembra. Tako da moramo mi glasovati 15. novembra, najkasneje. Zato predlagam rok za predloge sprememb petek 19. oktober opoldne. 19. oktober opoldne torej. Gotovo bomo pa imeli še zelo zanimive razprave med poročevalci v senci glede tega mnenja. Tako, nadaljujemo z našim dnevnim redom. Naj vas spomnim, da ste po mailu dobili sklepe koordinatorjev, ki smo jih sprejeli na sestanku včeraj. Lahko to potrdimo. Ima kdo kakšno pripombo? Prav tako pa je bila peta tudi odločitev o sestanku 27. Torej lahko to sprememo, sklepe koordinatorjev. Točka razno, ne, magdo kaj, ne. Torej bo naslednji sestanek 15. oktobra, popovdne, med 15. in 15. 18.30 uro. To je konec sestanka, hvala lepa tolmačem, hvala lepa za vašo deležbo na sestanku. Za zelo potrpežljivo deležbo na sestanku danes popovdne. Hvala lepa.